Good afternoon, colleagues. Kolegice in kolege, pozdravljene. To start the afternoon meeting, so I... Predlagam, da začnemo popoldanski del naše seje. Prosim vas za tišino. Prva točka na dnevnem redu za popoldanski del je predstavitev poročila gospoda Moraesa, gre za množični nadzor nad državljani EU. Najprej dobi besedo poročevalcu. Izvolite. Hvala lepa, Gospa predsedujoča, oprostite, samo srkniti sem moral nekaj vode. Hvala Kinga, hvala kolegice in kolegi za udeležbo. Vem, da je četrtek popoldan in da je danes predstavitev poročila. Hvala lepa vseeno za vašo prisotnost. Vem, da se to prenaša po spletu. Drugi kolegice in kolegi pa bodo poročilo prebrali še pravi čas. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so pomagali pri pripravi delovnih dokumentov. Zato lahko sedaj predstavim glavno poročilo preiskovalnega odbora, ki je preiskoval množični nadzor. To je bila res težka naloga. Preiskava je trajala šest mesecev. Izivo je bilo zelo veliko. Preverili smo domneve in navajanja gospoda Snowdna. Upoštevati pa je treba seveda tudi evropski kontekst in dogodke pri nas doma, še posebej, kar zadeva uredbo o varstvu podatkov in upoštevati moramo kontekst, v okviru katerega smo v Evropski uniji dosegli velik napredek pri zelo pomembnih, ključnih elementih zakonodaje na področju zasebnosti. Zadnjih šest mesecev je bilo za nas torej zelo pomembnih. Oblikovali smo preiskovalni odbor in zelo sem zadovoljen, kajti naš sekretarjat je delal zelo dobro in v zelo kratkem času so pripravili več predstavitev, slišali smo več prič, pripravili smo lahko torej ta dokument in več zelo pomembnih delovnih dokumentov, sam pa sem lahko sedaj pripravil osnutek, ki vam ga bom predstavil danes. Delovni osnutek o množičnem nadzoru je dejansko sestavljen iz treh elementov. Prvič, 18 glavnih ugotovitev, potem pa priporočila in seznam prednostnih nalog. V zvezi z glavnimi ugotovitvami je zelo pomembno, da smo v preiskavi zaslišali več prič. V tej preiskavi smo torej poslušali priče, ki so bile novinarji, žvižgači. Srečali smo se tudi z drugimi parlamentarnimi odbori, in s tehničnimi strokovnjaki. Nismo sodišče, niti nismo nek forenzični organ. Ne, smo pa preverjali primarne in sekundarne dokaze, pa tudi dokaze, ki dejansko potrjujejo okoliščine. Zato smo poskušali pripraviti neko sliko tega, kaj je povedal gospod Snowden in poskušali smo ugotoviti, ali je kaj resnice na tem. Pri tej preiskavi smo tudi želeli pripraviti nekaj priporočil v zvezi z prihodnostjo, v zvezi s tem, kako naj bi obveščevalne službe delale v prihodnosti, kako se zbirajo podatki in kako množični nadzor poteka v Evropski uniji. Iskali smo odnos med varstvom podatkov v EU in ZDA in preverjali smo tudi, kako bi lahko zasebnost delovala v zvezi z Evropsko unijo in ZDA v prihodnosti. Ugotovitve so torej navedene v poročilu, 18 jih je, temeljijo pa na dokaznem materialu, ki smo ga dobili v teku preiskave od različnih virov. Priporočila in načrt prednostnih nalog potem temelijo na tem. Če si ogledamo priporočila, lahko vidimo, da nismo svojega dela temeljili samo na preiskavi, ampak tudi na zelo pomembnem znanju in obsežnem znanju poslancev v parlamentu. Oni poznajo pomen besed varstvo podatkov in zasebnost. Veliki strokovnjaki so na tem področju, naprimer podatki PNR, SWIFT, varne, varno zatoščišče in tako naprej. To so vse pojme, ki jih ljudje poznajo. In poslanci, ki so tukaj, so ta vprašanja obravnavali že dolgo časa pred to preiskavo. Parlament ima veliko izkušenj na področju varstva podatkov in zasebnosti. Mislim, da je to pomembno, kajti po mojem mnenju je s tem Evropski parlament zagotovil neko dodano vrednost. Mislim, da smo zadeve preiskovali tako, da smo pokazali kompetentnost na številnih področjih, zato ker smo številna področja obravnavali že prej. Glavno področje, na katerem smo delali v zvezi z poročilom Albrecht, v zvezi z uredbo in direktivo o varstvu podatkov, pomeni, da je bil tudi čas, ki smo ga izbrali, zelo pomemben, kajti vse to je potekalo v času, ko so se pojavljale te obtožbe. Kolegice in kolegi bodo prav gotovo prebrali ta osnutek poročila, če ga niso že. Preučili bodo tudi 18 priporočil in še nekaj moram povedati. Kolegice in kolegi iz odbora za zonanje zadeve so zadevo preučili z vidika odnosov EU-ZDA in z vidika ponovne vzpostavitve zaupanja med Evropsko unijo in ZDA. Vendar, kolegice in kolegi, ki so tukaj in tudi tisti, ki jih ni tukaj, bodo prebrali priporočila in seznam prednostnih nalog. In ko to počno, bi besedilo morali brati kot eh, evropski poslanci, ne nacionalni poslanci. To pomeni, da moramo kot Evropski parlament priti do konca pri vprašanju zasebnosti. Zato bom svoje naslednje komentarje posvetil predvsem priporočilom, kajti mislim, da je poročilo zelo relevantno na tem področju in veliko smo se naučili iz delovnih dokumentov kolegic in kolegov. Te delovne dokumente bom prav tako omenil, ko bomo obravnavali priporočila. Priporočila bodo prav gotovo veliko pomagala pri razumevanju tega poročila. Priporočila so neke vrste usmeritev za delo na področju zasebnosti v prihodnosti. Želimo si oblikovati neke vrste habeas corpus v Evropski uniji. Samo trenutek, da najdem to besedilo. The first recommendation um, is on the question of safety. Prvo priporočilo zadeva varno zatočišče. V poročilu ponavljamo sporočilo iz eh, poročila FOS, kjer naj bi odpovedali to eh, določbo, ki naj bi pomagala eh, podjetjem ZDA, zato da zagotovijo ustrezno zaščito podatkov. Kar zadeva TFTP, tukaj pozivamo k prekinitvi izvajanja trenutnega sporozuma, dokler se ne izpolnijo pogoji iz resolucije. Naprimer, komisarka Malmstrova je potrdila, da ni bilo kršitev TFTP po posvetovanjih za ZDA, ampak ta sklep ne temeli na zagotovilih ZDA. Zato predlagamo, da se preiskave nadaljujejo. Tukaj želim omeniti še nekaj. Kolega oziroma kolegici Ernst in Infeld sta storili zelo veliko na tem področju, delata na odnosih eh, ZDA EU in na mehanizmih nadzora. Zelo pomembno je, da v poročilu preučimo mehanizme nadzora, zato da bi lahko videli, kako bomo obravnavali te, ta razkritja in kako bi lahko ponovno vzpostavili zaupanje, kar se deva reformo varstva podatkov EU. Pozivamo svet, da začne z delom na svežnju za varstvo podatkov, zato da bi leta 2014 dosegli dogovor. Prav tako naj bi uredbo in direktivo sprejelo, sprejeli v svežnju. Parlament je že poslal močno sporočilo, poročevalec je bil Jan Albrecht, sedaj pa mora svet začeti delati na tem. Okvirni sporazum EU ZDA na tem področju je ključnega pomena. Zato pozdravljamo namen komisije, da bi do pomladi 2014 to sprejeli. Državljanom EU naj bi zagotovili pravne možnosti tudi na teritorijo ZDA. To smo tudi jasno povedali, ko smo se srečali z predstavniki ZDA. Želimo si zaščititi državljane EU in to je tisto sporočilo, ki ga želimo poslati. Namreč v tem trenutku državljani EU nimajo enakih pravic v zvezi z pravnimi možnostmi kot državljani ZDA. Poleg tega pa bi izpolnitev pogajanj spet pomagalo vzpostaviti zaupanje. Kar zadeva TTIP oziroma prostotrgovinski sporozum, seveda priznavamo, kako pomemben je ta sporozum za EU in ZDA v smislu gospodarske rasti in delovnih mest, ampak pri oblikovanju zaupanja moramo poskrbeti, da bomo zagotovili ustrezna jamstva za ta prostotrgovinski sporozum ločeno kar zadeva računalništvo v oblaku. Sami naj bi zagotovili računalništvo v oblaku v Evropi, zato da bi zagotovili varnost podatkov državljanov EU, kajti vsi podatki, ki so v oblakih držav ZDA, v oblakih podjetij v ZDA, so izpostavljeni agenciji NSA. Prav tako moramo imeti ustrezna pravila in še nekaj. Prav tako bi lahko to zagotovilo gospodarske prednosti, kajti podjetje bi lahko od tega imela veliko, kar zadeva novinarje in žvižgače. V preiskavi smo slišali več izjav novinarjev, žvižgačev in predstavnikov civilne družbe. Potrebujemo več zaščite, svobode obveščanja in civilna družba potrebuje močno zaščito na občutljivem področju obveščevalnih dejavnosti ključni novinari, kot je gospod Rasbinger iz Guardiana, so povedali, da so se od razkriti gospoda eh, Snowdna stvari spremenile. V poročilo prav tako pozivamo komisijo, da pripravi poročilo o žvižgačih, zato da izboljšamo varnost za nje. Kar zadeva varnost sistemov informacijske tehnologije, mislim, da je postalo jasno, da je naša varnost eh, IT sistemov zelo šipka. V poročilih prejšnjega meseca eh, je bilo to še posebej jasno, oziroma nekaj tednov nazaj, kaj ti hekerje lahko brez težav prišel do elektronske pošte poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta. Mislim, da imajo institucije EU torej veliko težav na tem področju. Prav tako moramo vzpostaviti zaupanje med EU in ZDA. Več odstavkov v poročilu se nanaša prav na to. Kolegice in kolege iz odbora AFED so prispevali k temu in tudi kolegice in kolege iz odbora LIBE. Večkrat smo se prav tako srečali s svojimi kolegicami in kolegi iz ameriškega kongresa. Jasno je, da tukaj ne gre samo za vprašanje diplomacije, ampak da gre tudi za vprašanje razumevanja. Večkrat se moramo srečati, zato da pripravimo konkretne ukrepe. Bela hiša je pripravila pregled in redno spremlja sodbe sodišča ZDA. Tudi mi to spremljamo in vse skupaj je zelo pomembno za Evropsko unijo. na koncu želim spregovoriti še o naslednjem. To so moji sklepi. V poročilu se oziramo naprej. Poskrbeti želimo, da to poročilo ne bo preprosto izginilo, ko bo mandata konec. Samo to še želim povedati na koncu, gospod predsedujoča. Želimo si, da bi to poročilo ostalo v spredju tudi v prihodnosti in da bi to bil neke vrste načrt za delo institucij v prihodnosti. Zato v tem poročilu pozivam, da bi institucije EU in države članice podprle neke vrste digitalni habeus corpus, zato da bi postali mi varuh držav oziroma pravic državljanov. V poročilu na 33. strani pišem, kako bi lahko ta priporočila izkoristili za to, da to poročilo ne bo statično poročilo, ki se znajde na policiji, ampak da bomo dejansko na tem delali naprej. Želim si, da bi to bil dinamičen dokument, ki bo segal tudi v naslednji mandat, ki bo poskrbel, da se bo to izvajalo še naprej to ne sme postati samo črka na papirju, ampak eh, želimo poskrbeti, da bo to znanje, ki smo ga nabrali, živelo še naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Morales. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Ampak nekaj vam moram povedati, gospod Salafranka je z nami, ampak nas mora zapustiti. Če se strinjate, bom besedo dala kolegi iz AFET, potem pa bomo začeli z poročevalci v senci. Ali se strinjate? V redu, gospod Salafranka. Eh, Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi poročevalcem v senci. Res moram iti na avion ob treh, zato bom zelo kratek. Želel bi se samo zahvaliti poročevalcu gospodu Morajsu za odlično sodelovanje, ki sva ga imela. Eh, njegov osnutek poročila eh, vsebuje 18 um, področji oziroma 18 odstavkov, ki zadevajo zunanjo politiko in eh, upošteval je tudi dokumente, ki smo jih pripravili v odboru za zunanje zadeve, jaz in še en kolega. Nekaj ne stvari pa bi lahko še izboljšali. Mm. Eh, več kot 100 odstavkov je, več kot 50 eh, eh, vodnih izjav, torej zelo obsežen dokument in mislim, da lahko nekaj stvari še izboljšamo. Eh, morali bi okrepiti eh, pomen eh, boja proti terorizmu, skupnega boja za ZDA, za obi regiji, tako za ZDA kot za Evropsko unijo. To bi lahko bolj povdarili. Pa še nekaj drugih vidikov je, ki bi jih lahko izboljšali zelo kratko. Odstavek šest, mislim, da bi tukaj stvari lahko bolje osredotočili na praktične posledice, potem deveti odstavek v angliščini bom citiral, da se na najhujši možni način obsodi eh, dejavnosti. Vsi se strinjamo, da je to treba obsoditi, ampak eh, mislim, da eh, moramo take pridevnike in tak način izražanja uporabljati samo za najhujše zločine. Eh, to ponavadi delamo v resolucijah Evropskega parlamenta, zato bi to lahko bolje uvesedili. Mm, potem še 59. odstavek, ta je zelo občutljiv. Eh, sam sem skupaj z drugimi kolegi eh, tudi obiskal senat v ZDA, srečali smo se s senatorji. Evropski parlament da ne bi potrdil eh, trgovinskih odnosov in sporazuma z ZDA. To je zelo občutljivo. To povzroča številna vprašanja in mislim, da tukaj stvari lahko bolj razumno obesedimo. Eh, Še zadnja stvar. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu za njegovo razumevanje, za odprtost eh, in sprejemanje različnih mnen. Sodelovanje je bilo odlično med našim odborom in odborom Libe in upam, da bomo to lahko v zadnjih fazah poročila eh, še eh, zaključili, dopolnili in da bomo pripeljali poročilo do uspešnega sprejetja. Hvala. Hvala lepa, gospod Salafranka. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Fos, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajočo. Najprej se želim tudi sam zahvaliti poročevalcu. To poročilo je po mojem mnenju zelo dobro podlaga. Poročilo je dobro, dobro je tudi, da bomo to spremljali še naprej. Še nekaj. Kot parlament smo pokrili zelo veliko tem in upoštevamo veliko vidikov, ki smo jih srečali na tem področju. Zato mislim, da smo pripravili dobro podlago zato da bomo lahko ocenili to množično vohunjenje, ta množični nadzor. Mislim, da moramo znova vzpostaviti zaupanje v komunikacije v prihodnosti. Potrebujemo zaupanje tudi v čezatlantsko prijateljstvo. Ponovno moramo dobiti nadzor nad podatki, in uh, tudi komunikacije v Evropi morajo postati bolj varne. Zaščititi moramo zasebno sfero državljanov, seveda pa tudi tehnološko infrastrukturo proti kibernetskim napadom, proti vohunjenju. Mislim pa, da moramo poskrbeti, da zaščitimo ne nazadnje tudi evropske institucije, vsaj nekoliko bolj jih moramo zaščititi pred vohunjenjem in kibernetskimi napadi. Zato potrebujemo, kar zadeva mednarodne sporozume, naprimer sporozum proti vohunjenju. Ne vem, ali je to smiselno tako imenovati, ampak kakorkoli že, ta okvirni sporozum potrebujemo in eh, v poročilu je bilo to zapisano, tudi zahtevano in prav je tako. Kar zadeva mehanizem, ki smo ga omenjali. Mislim, da bo to državljane mnogo bolj zanimalo kot številni drugi mehanizmi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi to dejansko začeli izvajati. Bomo videli, ali bo to mogoče v okviru tehničnih prilagoditev zagotoviti. Ne želimo si gospodarskega vohunjenja, to je jasno. Sveda pa se moramo posvečati tudi vprašanju, kako bi lahko organizirali ali uredili dejavnosti tajnih služb v prihodnosti. Seveda, želimo si okrepiti varnost držav članic, ampak tudi institucij. In še na koncu, mislim, da bi morali pripraviti neke vrste osnovo na koncu za to, da bi lahko skupaj s partnerji in tudi partnerji iz tretjih držav oblikovali enotno obrambno fronto. Nekaj se mi zdi zelo pomembno, namreč dolgo nismo dobili nobenega ustreznega znaka tudi z strani prijateljev preko Atlantika, ampak mislim, da potrebujemo Evropo, ki bo bolj tehnološko neodvisna. Zato moramo storiti več. Gospod Moraj se je omenjal računalništvo v oblaku, ampak Usmerjanje podatkov moramo zasnovati drugače, tudi kriptografijo, šifriranje moramo zastaviti drugače, varnostne strukture v Evropski uniji morajo poskrbeti za to. Naprimer, v Europolu bi lahko okrepili kibernetski center ali pri Enisi, naprimer. Zdi se mi, da se Enisa ne ukvarja z pravimi zadevami. Eniso bi morali zastaviti drugače in zahtevati, da eh, opravlja naloge, za katere menimo, da jih mora opravljati, zato da bodo evropske institucije nekoliko bolj varne. Ne bom predolg, ampak eh, mislim, da bi morali. Preučiti, kako bi lahko naprimer pri nabavi ravnali bolje, naprimer pri nakupu programske in strojne opreme, tudi kar zadeva javna naročila na občutljivih področjih, tudi tukaj bi lahko postopali nekoliko drugače. To so moje komentarje, tudi sam moram žal eh, kmalo oditi, zato odgovora ne bom slišal. Še enkrat pa hvala lepa za poročilo, ki je zelo dobro. Hvala, gospa Intfeld. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu. Hvala kolegicam in kolegom, poročevalcem in poročevalkom v senci. Dokument, ki je pred nami, je izjemen dokument, zelo obsežen, svežen in eh, na začetku želim povedati, da sem zelo zadovoljna in ponosna, da sem poslanka v Evropskem parlamentu, kajti zdi se, da smo edini, ki se ukvarjamo s to temo. Vsaj v Evropi. Kar zadeva postopek, strinjam se s poročevalcem, da bi ta priporočila morali sprejeti kot eh, svežen, ki ga bomo zapustili kot neke vrste dediščino naslednjemu parlamentu v izvajanje. V zvezi z varstvom podatkov, prav imate, da to temo obravnavamo že več let, to ni nič novega, ampak sedaj, ko imamo ta svežen, je toliko bolj nujno, da se ta svežen tudi sprejme in da se bodo izpolnjevali standardi, ki jih je sprejel Evropski parlament. V zvezi s tem se mi zdi zaskrbljujoče in celo šokantno, da države članice kljub tem razkritjem še vedno ne želijo sprejeti svežnja o varstvu podatkov v takšni obliki, kot je, ampak ga želijo omiliti. Ne bom šla v podrobnosti v zvezi z nadzorom nad obveščevalnimi agencijami, o tem smo govorili, ko smo predstavljali svoj delovni dokument. Ampak eh, mislim, da je zelo pomembno, da preučimo tudi vprašanje izvrševanja. Naprimer, zakonodajno področje varstva podatkov že imamo in je dobra morda bi jo morali posodobiti, vendar imamo jo in prepričana sem, da so te dejavnosti množičnega nadzora kršitev zakonodaje. Zato bi pričakovala, da bodo nacionalni organi, evropski organi, komisija in tako naprej stroži pri izvrševanju teh pravil. Kajti, če bomo sprejeli zakonodajo in se potem spet ne bo izvrševalo, kakšen je smisel? Če bomo sprejeli, da naše zakone, poteptajo zakone iz drugih ali tretjih držav, zakaj bi potem sploh pripravljali zakonodajo? Mislim, da imamo vsi kaj bolj pametnega za početi v življenju. V zvezi s tem želim opozoriti tudi na ne dejavnosti držav članic in Europola, ko niso preiskale domnevnega vloma v strežnike Swifta. Delovna skupina 29, to so nizozemci in belgizi, pa izvajajo skupno preiskavo. Mislim, da bi morali tesno spremljati njihovo delo in morati, morali bi poskusiti njihove sklepe vključiti v poročilo, če je le mogoče. Kolegice in kolegi, pred dvema letoma smo v mojem poročilu sprejeli sklep o poglobljeni preučitvi protiteroristične zakonodaje in mislim, da se da je pravi čas, da se to izvede, kajte imamo zelo veliko novih informacij. Gospod poročevalec, morda ste v dokumentu, ki je zapisali, ampak sem spregledala, ampak mislim, da bi bilo dobro zapisati, da bi pri naslednji reformi pogodb EU morali zagotoviti, da bo parlament imel možnost polne preiskave, da bi imeli preiskovalne pristojnosti za to, da bi lahko zaslišali priče pod prisego. Prav tako mislim, da bi morali obravnavati preglednost in dostop do dokumentov. To je vse del nadzornih mehanizmov, ki so ključni za delovanje demokracije pogovori o reviziji uredbe o preglednosti so še vedno blokirani in to me skrbi. Vlaganje v varnost informacijskih sistemov je zelo pomembno in uh, nekaj je postalo jasno v preteklih mesecih. Namreč, bili smo zelo naivni, menili smo, da moramo vlagati v varnost svojih sistemov In začeti bi morali s svojimi sistemi, sistemi tega parlamenta. Postavili smo nekaj vprašanj. Odgovore naj bi dobili naslednji teden. No, morebitni hekerji, časa imate do naslednjega tedna. Še vedno imamo, naprimer, obvestila, da brežično mreže ne deluje. Saj to ni res. Namesto tega, da bi postavljali oziroma lepili obvestila na steno, da brežično mreže ne deluje, bi bilo bolje, če kar povabimo te kiberkriminalce in hekerje in jim povemo, da so naša vrata odprta. No, kakorkoli že. Tukaj imamo uslužbence, ki so dobro plačani in skrbijo za varnost našega sistema. In mislim, da ni dovolj dobro, da dobimo odgovor dva meseca po udoru. Če bi mi bili zasebno podjetje, bi ta oseba bila odpoščena. Kako lahko toleriramo, da odgovora ne dobimo, naš sistem pa še vedno ni varen? Lepo prosim, da mi nekdo to razloži. Tega ne razumem, ampak verjetno sem za to kriva sama. Še dvoje na koncu računalništvo v oblaku EU. Veliko govorimo o zmogljivostih EU, ne pa o tem, da bi ogradili evropski internet. Ne gre za protekcionizem, gre za to, da bi okrepili svoje zmogljivosti in svoje industrije, zato da bodo državljani imeli možnost izbire in drugič, da bodo podjetja imela spodbudo za to, da gradijo boljše sisteme. Ne vem, kdo je to bil, mislim, da je bil nek nemški gospod, hacker, ki je rekel, da če kupiš avto, kjer ne delujejo zavore, so eh, za to krivi proizvajalci. Zakaj to ne velja za naše sisteme? In kar zadeva prosto trgovinski sporozum, podpiram prostotrgovinski sporazum, čezatlantski ali kakršen koli že, vendar prostotrgovinskega sporazuma ne bomo mogli sprejeti, dokler ne bo vse pojasnjeno in dokler ne bomo imeli stotstotnih jamstev za pravice in svoboščine svojih državljanov. Kakorkoli že, veselim se že nadaljne razprave in upam, da bomo sprejeli močan, svežen priporočil marca. Hvala. Najlepša hvala, gospod Entwelt, gospod Albrecht. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lepo se zahvaljujem tudi poročevalcu, ki je predstavil zelo dobro izhodišče. za sklepe, ki ne bi jih sprejeli v tem parlamentu. Pred šestimi meseci mi nam je Edward Snowden pokazal, kako se razkraja vladavina prava in kako se krši varstvo podatkov in se tudi človekove pravice v Evropi. Bistvenega pomena je to, da poudarimo, da do tega ne prihaja zaradi Edwarda Snowdena in ne samo od takrat, ampak tudi zaradi dejavnosti ter ukrepov in zakonodaje, ki jo sprejemajo naše vlade. In gospod Snowden je to pogumno razkril. Naprej bi morali podariti to v tem poročilu, obenem pa bi morali pozvati tudi to, da se tega gospoda prizna kot to, kar je živižgač, nekdo, ki je razkril hude kršitve temeljnih pravic evropskih državljanov. In mislim, da si zasluži tudi varno prebivanje v evropski državi članici vsekakor ga lahko sprejmemo. Potem pa drugič, naj se navežem na to, kar je povedal poročevalec, pa tudi poročevalec v senci. Pomen zakonodaje za varstvo podatkov ter okvirni sporozum med Združenimi državami in Evropsko unijo za boljšo zaščito zasebnosti in varstvo podatkov evropskih državljanov, to je bistvenega pomena za zaključek te preiskave. Pomembno je, da naši državljani dobijo nadzor nad svojimi osebnimi podatki. To je najboljše varovalo, ki ga lahko zagotovimo. Potrebujemo pa tudi nadzor z druge strani. In to ne pomeni le nekakšen zamegljen, nejasen nadzor, ampak čisto jasen nadzor strani parlamenta, ne le strani združenih držav. Tudi znotraj Evropske unije. Tekom te preiskave smo ugotovili, da obstajajo dejavnosti evropskih obveščevalnih agenciji, ki sodelujejo z NSA ali pa same in opravljajo množični nadzor nad lastnimi državljani. In tukaj moramo zagotoviti res učinkovit nadzor. Nobenega nadzora pravzaprav nimamo zagotovljenega niti na ravni Evropske unije. Še vedno izključujemo nacionalne varnostne organe. Obeno smo slišali tudi mnenja predstavnikov nacionalnih parlamentov. In zdi se, da ne obstaja nobena varovala na nacionalni ravni. To moramo razrešiti in vzpostaviti moramo tudi pravila glede sodelovanja med obveščevalnimi agencijami v Evropi. Torej potrebujemo predpise na ravni Evropske unije. Tudi ta sklep moramo jasno zapisati. Poleg tega seveda ne prihaja do izvrševanja strani organov pregona, policijskih organov, pa tudi drugih pristojnih organov, torej za varstvo podatkov ali pa boja proti kiberkriminalu. Ko pride do kibernetskih napadov strani tretjih držav, organov v tretjih držav, pa tudi podjetij, ki imajo sedež tukaj v Evropi, ko ti napadajo naše strežnike in telekomunikacijske ponudnike, ni nobenega konkretnega odziva. Ne vem, zakaj se to dogaja. Europol vedno znova trdi, da ni nobenega zaprosila strani nacionalnih organov v smislu preiskave to vrstnih kibernetskih napadov. To je škandal. Očitno nimamo ustreznega kazenskega pregona na tem področju in eh, ravno kar smo sprejeli lastna pravila za boj proti kibernetskom kriminalu in to moramo tudi izvajati. To mora biti zapisano med sklepe. To je povezano tudi s samimi sistemi in varnostjo sistemov. Kot so ravno kar omenili kolegi, je to tudi bistveni del samih sistemov, ki omogočajo ustrezna zavarovala, ki potrebujemo v digitalizirani družbi. Namesto to, da subvencioniramo udore in pa pravzaprav dekodiranje, mislim, da bi morali več investirati v enkodiranje in pa v varnostne sisteme, saj moramo opolnomočiti državljane in potrošnike, da se začitijo, ko želijo komunicirati na zasebni ravni. Zasebno komuniciranje je prav tako človekova pravica in pri tem moramo ustrajati ne le na ravni Evropske unije, ampak tudi na globalni ravni. Nadaljevati moramo z delom ter postati pozitiven zgled. Z veseljem berem v tem dokumentu, da imamo tudi jasen sklic na potrebo po zadržitvi osebnih podatkov, nekaterih konkretnih. Vendar pa moramo tukaj vse nekoliko bolj izredno zapisati. Tukaj mora biti jasen sklic na to direktivo v Evropski uniji o hrambi podatkov. Nekateri še vedno pravijo, da naj bi za hrambo podatkov vendar lahko razrešili večino varnostnih težav. Vendar pa to ni res. To ni proporcionalno. Mislim, da če to obravnavamo, tako prihaja tudi do kršitve nekaterih temeljnih pravic. Pa še zadnji komentar. Zarisati moramo jasno razmejitev med tem, kar je spremljivo, ali naj bo to nadzor, spremljanje na področju prenosa podatkov in pa tem, kar ni sprejemljivo. Prav tako moramo delati tudi na učinkovitih mehanizmih nadzora in to moramo storiti tako kot Evropski parlament, ne glede na to, kaj pravijo naše vlade. V zadnjih šestih mesecih naše vlade očitno niso izkazale nobene zmožnosti, da se soočijo s temi razkriti in da sami pridejo do sklepov, ki jih potrebujemo. Evropski državljani si ogledujejo delo Evropske parlamenta, kmalo bodo tudi volitve maja in moramo dokazati, da je naš parlament res nekaj vreden. Najprej hvala, gospod Albert, gospa Ernst. Ja, hvala lepa. Najprej se želim lepo zahvaliti poročevalcu. To ni samo nujno, ampak tudi upravičeno. To je zelo težka problematika, ki je poskusil vključiti v eno poročilo, dobro je sodeloval z nami in v prihodnih tednih in mesecih bo tudi naprej tako. Če si vse pogledamo skupaj, je treba ugotoviti, da je to prav gotovo eno najpomembnejših in najtežjih poročil v tem zakonodajnem obdobju. Razlogov za to je več. Ne gre samo za izgubo zaupanja. Ne, to je zelo poenostavljen pogled na to, problematiko. Izgubljeno je bilo zaupanje med EU in ZDA. Vendar gre tudi za še veliko več. Gre za poglobljena vprašanja, naprimer, kakšno vlogo imajo žvižgači v družbi in jasno nam je bilo pokazano, kako poglobljeno je ta problematika zasidrana v našo družbo. Gre za človekove pravice, za svobode, svobodo tiska, svobodo komuniciranja in eh, potrebovali smo eno poročilo, ki združuje vse te elemente. Na evropski ravni imamo samo možnost neke delne preiskave, ki smo jo izvedli v preteklih mesecih, ampak vključiti bi bilo treba tudi raven držav članic. To se ni zgodilo, ampak to ni naša krivda. Ampak države članice preprosto niso izvedle preiskav. Slišali smo, da je Obamo uh, gospod Merkel povabil na kavo, to je vse lepo in prav, ampak uh, žal ne opažam, da bi prišlo do kakšne spremembe v naših državah članicah, zato moramo pritiskati v pravo smer. In še nekaj, srečati in soočati se bomo morali s težavami, ki so v naše pristojnosti, naprimer pravna vprašanja. Američani imajo v ZDA določene pravice eh, za zaščito svojih interesov, evropski državljani pa ne. To je problem. In problem je tudi, kaj bomo storili v zvezi s tem argumentom nacionalne varnosti, kaj bomo storili s tem na nacionalni in na evropski varni. Gre za notranjo varnost, nacionalno varnost, zunanjo varnost, kako bi lahko vse to upoštevali. In v državah članicah je nacionalna varnost neke vrste dokončni argument, ki ga ni mogoče nadvladati. In pri tej preiskavi se je to prav tako izkazalo. Mislim, da moramo spregovoriti tudi o protiteroristični zakonodaji, ki je nastala v zadnjih desetih letih, odprla je novo področje in um, zaščito podatkov in varstvo podatkov smo na nek način popolnoma spodkopali. Če si pogledamo še poročilo, lahko rečem, da kot GUE NGL poročilo pozdravljamo. Mislim, da poročilo vključuje zelo veliko elementov, ki smo jih slišali v razpravah in javnih predstavitvah čeprav bi bilo dobro, če bi imeli več pristojnosti kot preiskovalni odbor. Veliko stvari je bilo vključenih torej in uh, pripravljena so bila tudi priporočila, ki jih podpiramo. In mislim, da je prav in neizogibno, da varnega zatočišča ne moremo več izvajati tako kot do sedaj, spremeniti ga je treba. To je neizogibno. Ne vem, kakšne argumente bi sploh lahko še pripravili, če ne bomo tistih pogod postavljajo vprašaj, pod vprašaj, ki se kršijo. In te se kršijo. Enako velja za SWIFT. Prekinitev mora ostati. To mora biti naše stališče, stališče Evropskega parlamenta. Dejansko gre za to, da bomo to tudi izvajali. Vse, kar smo slišali od komisije na tem področju, je nespremljivo. Kar zadeva prostotrgovinski sporazum. Gre za največji prostotrgovinski sporazum na svetu. Ampak ta vidik ne moremo kar tako nekje ob strani obravnavati, če bo ostalo nekaj časa ali če bo še kak prazen list papirja, na katerega bi to lahko napisali. Ne, tako ne gre. Mislim, da moramo še naprej izvajati pritisk. Prostotrgovinski sporozum je treba postaviti na hladno in dokler ne bodo nam pomembno vprašanje, torej varstvo podatkov in civilne pravice, dobile ustrezne pozornosti, ne smemo popustiti. Kar zadeva okvirni sporazum z ZDA na področju varstva podatkov, pozdravljam zaščito žvižgačev. To ima zelo pomembno vlogo v poročilu. Zakonsko moramo za to poskrbeti tega ne bi smeli formulirati samo mi tukaj, ampak to mora biti zapisano tudi v zakonodaji držav članic. Večkrat je bilo rečeno, da je tehnološka neodvisnost Evrope zelo pomembna. Mislim, da bi o tem lahko še govorili. Vprašanje je, kakšen je naš vidik, kakšne bodo naše prednostne naloge. Mislim, da bi morali zaščititi svobodo državljanov in o tem moramo govoriti, preden bomo storili naslednji korak. Kaj se mi zdi težko? Prišli smo do neke točke o političnih razpravah, kjer se moramo vprašati, kakšen namen sploh imajo obveščevalne agencije. Čemu služijo? Kako bi lahko ocenili primernost njihovih nalog? Kakšen namen ima skrita diplomacija? Zakaj je sploh potrebna? Uh, O tem se sploh nismo spraševali. Mislim, da to ni bilo dovolj. Gre tudi za problematiko tajnih pogodb eh, v okviru dela obveščevalnih služb. In še nekaj, neodvisen nadzor nad obveščevalnimi službami. No, kako naj bi bilo to videti? Saj ne gre za prijateljski pogovor z nekim strokovnjakom. Ne, potrebujemo upogled v dejavnosti, v akte, potrebujemo dejanski nadzor in to je treba zagotoviti v državah članicah. Vidim torej več eh, vrzeli proti teroristično zakonodajo, sem že omenjala in na koncu želim še nekaj povedati. Evropski parlament mora zagotoviti več finančnih sredstev za to, da bo informacijski sistem Evropskega parlamenta varen. In še nekaj. Vprašanje je, ali to zadošča. Ali bomo dejansko spregovorili o bistvu, ali bomo spregovorili o tem množičnem nadzoru, ali bomo dosegli kakšen napredek. To je vprašanje, ki po mnenju ni bilo odgovorjeno. In še druga stvar, kaj se bo zgodilo s poročilom napisali smo poročilo, sedaj bo komisija to pogledala in kaj se bo zgodilo potem, ne vem. Preučiti moramo pristojnosti. Mislim, da moramo ustrezno in jasno povedati, kaj želimo, potrebujemo več pristojnosti, zato da bomo lahko kaj dosegli, tega pa ne bomo mogli doseči brez držav članic. Hvala. Hvala, gospa Ernst. Mislim, da sem bila zelo velikodušna do poročevalcev v senci, moram biti pa bolj stroga z drugimi poslanci. Zdaj torej odpiram krog razprav za druge kolege, ki bi se želeli oglasiti. Gospod Pirker, gospa Latford, Gomez, Sargentini, Kimnes Peseri in pa Andrew. Še kdo? Ne? Potem zapiram seznam govorcev. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej nekaj splošnih komentarjev, potem pa še nekaj bolj specifičnih komentarjev in nekaj vprašanj. Najprej hvala lepa Klodu Morajsu za to zelo podrobno in obsežno poročilo. Mislim, da je to zanimiva mešanica. Po eni strani imamo strokovno analizo in uh, ta analiza vključuje mnenja strokovnjakov in prič in tako naprej, prav tako pa so vključeni tudi dokazi, ki smo jih dobili z ameriške strani od kongresnikov in od senatorjev. Pravo ZDA se ni vedno upoštevalo, ampak se je delno zanemarjalo. In v poročilu je delno izražena zelo stroga kritika, včasih morda celo nekoliko preveč strogo. Vključene so neizpolnljive želje, naprimer v 21. številki, tam naj bi države članice preprečile eh, nedovoljene dejavnosti tajnih služb. Mislim, da bi nas lahko eh, imeli za naivne, če bi to obdržali v poročilu. Mislim, da je to mm, nemogoče zagotoviti. Vključene so tudi zahteve, ki jih ne bi smeli postaviti, še posebej ne, če je izmenjava podatkov v obojstranskem interesu in če se drži, želimo držati sporazumov. Naprimer, če je jasno, da se je treba držati sporazuma SWIFT, kajti to je v interesu obeh, kajti funkcija sama ni postavljena pod vprašaj. In še nekaj, veliko je priporočil in zahtev, ki so nujno potrebna za to, da bi ponovno zbudili zaupanje v gospodarsko varnostno sodelovanje, ki bo dejansko delovalo. In drugi cilj je, da sprememo ukrepe za zavarovanje evropskih interesov državljanov in gospodarstva. Štiri zahteve bom izbral. Prva je, to uh, podpiramo vsi, da bi državljani EU imeli na teritoriju ZDA enake pravice kot američani. Drugič, da bi imeli okvirni sporozum za varstvo podatkov. In tretja stvar je zelo pomembna, namreč, da bomo še bolj jasno kot v poročilu zapisali, da Evropa potrebuje lasno obrambo na področju obveščevalne službe. Ne potrebujemo lasne obveščevalne agencije, ne, potrebujemo pa skupno obrambo za to, da bomo zaščitili gospodarske interese Evropske unije pred interesi kogarkoli. Seveda morajo veljati ustrezna pravila in imeti moramo tudi parlamentarni nadzor. Prosim, da to vključite tako, kako je veljalo za Europol. Namreč sodelovanje teh služb med državami članicami na osnovi medvladnega sporozuma. Za sporozuma zato ne potrebujemo spremembe pogodbe in eh, zagotoviti moramo, da si bodo. Obveščevalne službe izmenjavale podatke in to moramo tudi potem tudi nadzorovati. Gospod Moraes je v točkah 65 in 66 to omenjal, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi to še nekoliko bolj specifično opredelili, tako bi izvedli tudi pritisk na države članice in še nekaj na področju informacijske tehnologije moramo izboljšati evropsko neodvisnost. Mislim, da nam tukaj zelo veliko manjka potrebujemo evropski oblak, računalništvo v oblaku in seveda potrebujemo tudi standarde, ki bodo evropski standardi za to, da zaščitimo interese EU in državljanov. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pirka, gospa Latfot. Najlepša hvala, predsedujoča. Nekoliko nasramno bom podala bom komentarje, potem pa moram hitro voditi. Se upravičujem kolegom za to. Nas se navežem na nekaj, kar je povedala Sofi in sicer, da ne podpira tega, da bi zagradili internet v Evropi. S tem se strinjam. Nekoliko pa me skrbi formulacija independence, torej neodvisnost. Sama bi si raje namenila nekaj več viro, ko gre za zagotavljanje informacijskih tehnologij in pa varnosti teh storitev. Nekoliko sem pazljiva torej glede tega izraza independence. Mislim, da je tudi gospa Redingova uporabila ta izraz, sama pa menim, da to ni najboljše. Potem pa še manjše protislove, ki je v tem poročilu. Strinjam se s tem, da je soglasje Evropskega parlamenta pri te tipu odvisno od številnih zadev, vendar pa je gotovo eden izmed dejavnikov, zaupanje v čezatlantsko spletno okolje. Zavedati se moramo, da niso le združene države tiste, ki so sodelujo v TTIP-u, ampak je tudi Evropska unija prisotna v tem sporazumu. Presenetljivo je, da ne bi zdaj preklicali varno zatočišče, ko imamo v uvodnih izjavah Y in Z, precej pozitiven sklic na dejstvo, da je komisija priporočila 13 predlogov Združenim državam in se strinja, da naj bi te ukrepe izvedli do leta 2014, torej kar se da hitro. Na osnovi tega pa naj bi tudi pregledali varnost zadočišča. In prišlo je torej do priznanja, da bi to lahko pregledali, zato da bi vse skupaj še izboljšali. Odvisno je. To seveda tudi od tega, ali naj bi pridobili dejanska zagotovila in ustrezna konkretna varovala. Zdi se mi pa nekoliko protislovno, da naj bi se nadaljeval proces v okviru te tipa, obene pa govorimo o preklicu ali pa zaustavitvi tega procesa pogovarjala sem se tudi z delovnimi delegacijami in zanima me nekakšen skupen gospodarski prostor. Tukaj nisem naivna, ne bi želela ignorirati vseh izzivov, še posebej, ko govorimo o spletnem okolju, vendar pa mi je nekoliko neprijetno zaradi tega protislovja. Torej, naj bi zdaj začasno ustavili ta proces, obenem pa usporedno obstaja tudi proces, ki naj bi vodil v izboljšave tega koncepta, torej varnega zatočišča. To se mi ne zdi najbolje. Najlepša Hvala, gospod Lasford. Gospod Morales, ste se želeli odzvati. Preden nas kolegica zapusti. Da, najlepša hvala. Žal mi je, da se zdaj oglašam. Preden nas kolegica zapusti, naj se odzovem tudi Sofi. Torej, računalništvo v oblaku, tako v svojih pripombah, kot tudi v besedilu poročila, mislim, da ni čisto jasno, za katere argumente tukaj gre. Pojasniti moramo torej to zagraditev fencing in Sam namreč nisem naklonjen temu, da bi nekako zagredili ta evropski oblak. To sem povedal že v preteklosti. Res bi morali spremeniti to formulacijo. In želel sem to pojasniti tudi tistim, ki morda spremljate to zasedanje. In obenem sem želel to povedati. Tudi zdaj pred nas zapusti kolegica. Najlepša hvala, gospod Moraes. Zdaj pa naslednja govorka, gospa Gomez. And I'm chair, I'd like as well to thank Uh, Claude Moraes for the... Najlepša hvala, tudi sama se zahvaljujem Claude Moraesu za zelo poglobljeno in kakovostno poročilo, ki nam ga je predstavil. To je rezultat vseh naših ukrepov, vzpostavljenih stikov in obenem tudi dobra osnova za nadaljne delo. Še več kot to. Kot eh, soporočevalka, ki je delovala v odboru AFED, sem hvaležna za dobro sodelovanje tudi z gospodom Klodom Rajsom in pa gospodom Salivanom. To sta oba poudarila. Mislim, da gre tukaj za deljene vrednote. Vrednote znotraj Evropske unije, vrednote, ki si jih delimo z združenimi državami. In to je še toliko bolj pomembno za posameznike, kot sem jaz, ki prihajam iz nekdanjih totalitarnih držav. Sama sem preživela kar nekaj let v takem sistemu. Ne gre le za vladavino prava, za spoštovanje pravic državljanov, gre tudi za učinkovitost v boju proti terorizmu. In res sem prepričana, da tega ne bomo mogli doseči, če se bomo vedno zatekali k isti metodologiji in sicer metodologiji, ki jo uporabljajo pravzaprav teroristi, tukaj gre za nedemokratično, nezakonito metodologijo. In to ni učinkovit način za boj proti terorizmu. Na ta način enostavno krepimo ulogo terorizma. Tudi sami na nek način postajamo teroristi, vsaj v tem smislu. In mislim, da bi morali povdariti ulogo Edwarda Snowdena. Njegova razkritja so bila zelo pomembna, ne le zaradi novih informacij o tem, kako se krši zasebnost državljanov, tako v Evropski uniji in v Združenem državam, vendar pa moramo podariti tudi, kako se vse skupaj izkrivlja v nečastne namene v namene vohunjenja političnega, industrijskega, gospodarskega in tako dalje. Pa še nekaj pomembno. Orodja, s katerimi bi se borili proti terorizmu, niso učinkovita. Nožični sistem oziroma mehanizem nadzora, ki ga uporablja NSA pod pretvezo, da se bori proti terorizmu, je nekaj, kar precej posega tudi v vire, v sredstva in to omogoča obenim tudi številne katastrofalne dogodke. Prišlo je naprimer tudi do tragičnih dogodkov med bosanskim maratonom, ko smo imeli informacije o tem, da naj bi prišlo do tega dogodka, pa se to nikakor ni učinkovito preprečilo. To je dokaz tega, da boj proti terorizmu zaradi množičnega nadzora še ni učinkovit. In to je ta element, ki ga moramo odraziti tudi v besedilu. Seveda je to besedilo na številne načine že zapisano. Kot sem že povedala, v Evropski uniji imamo dober sistem varovanja podatkov, vendar pa tega ne izvajamo. Tukaj imamo res težave z izvrševanjem. In tukaj ne moremo kriviti združenih držav, kriviti moramo lastne agencije in lastne institucije, ki ne izvajo vloge nadzora, političnega, pravosodnega, kakršnega koli že. Lahko se spomnimo tudi nedavnega primera, ki bi morda lahko bil del odgovornosti Združenih držav. Ko gre za Belgakom, obstajajo seveda pirati, ki so za to odgovorni, vendar pa mislim, da so tudi nekateri visoki funkcionari v Evropski uniji, tisti, ki so zanimivi za vohune, naprimer gospod Baroso, gospoda Redingova in tako dalje. Obstaja razprava v Združenih državah, NSA ne zanika, da so vohunili za člani njihovega kongresa. In eh, takrat naj bi se že spraševali o tem, kaj hujšega se sploh še lahko zgodi zaradi vohunjena te vrste, ko govorimo o vohunjenju, naprimer, na eh, gospod Merklovo. Kaj je lahko še hujše? Samo še vohunjenje, ki bi bilo usmerjeno proti predsedniku Obami. In tukaj res mislim, da govorimo o samemu jedru vladavine prava, v bistvu vladavine prava v naših demokratičnih državah. In še zadnja pripomba, pridržujem se pomislekom drugih glede odstavka 59 o T-tipu. To določbo bi lahko bolje zastavili. Gre za vzpostavljanje zaupanja, kot smo že slišali, vendar pa je najbolj bistveno, po mojem mnenju, to, da združene države delujejo tako, da bomo lahko to zaupanje dejansko vzpostavili. In najbolj bistveno je to, kar zadeva kroni sporazum. Kako bomo zagotovili minimalno zaupanje, če ne moremo zagotoviti osnovnih pravic kot nekakšno pravno sredstvo za evropske in ameriške državljane. Potem pa še zadnja pripomba. Nadzor je bistvenega pomena in to ni le v rokah Evropskega parlamenta, parlamentov na nacionalni ravni in nacionalnih organov. Ne, morda bi bilo tukaj dobro govoriti o obrnenju mu načelu subsidijarnosti. Če na nacionalni ravni ne bodo upravljali svojega dela, kot eh, se dogaja posod tudi pri nas na Portugalskem, potem mora biti Evropski parlament tisti, ki bo zagotovil to, da se postopki v državah šancah ustrezno izvajajo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Jimenez. Ja, hvala, gospod predsedujoča poročevalcu Klodu Morajcu želim čestitati. E, sodelovala sva v Washingtonu med obiskom in e, takrat smo lahko e, dokazali na kraju samem, da to skrbi ne samo Evropo, ampak tudi ameriško javno mnenje. Mm. Zato se zahvaljujem gospodu Morajsu. Američani se ponavadi ne zanimajo za naše teme, ampak tokrat pa je bilo drugače. Lahko smo govorili o vseh stvarih, ki skrbi Evropski parlament, eh, nas kot predstavnike evropskih držav. Naši državljani so zelo zaskrbljeni zaradi kršenja zasebnosti, pa tudi zaradi varnosti. Mislim, da moramo biti zelo previdni, eh, ko govorimo o stvarih povezanih s terorizmom. Mislim, da je nesprejemljivo, da se izvaja tak množični nadzor, predvsem, ko gre za človekove pravice, ampak eh, ne more biti neposredna posledica tega kršenja prekinitev sporazumov eh, za boj proti terorizmu. Eh, SWIFT-a ne smemo izkoriščati kot neke vrste talca za to zadevo. Mislim, da SWIFT ni neposredno povezan s tem množičnim nadzorom in ta Swift je do danes dobro deloval. Naš obisk v Washingtonu, in to lahko potrdi tudi Claude Moraes, je potrdil, da je bil ta sporazum zelo učinkovit, ko je šlo za nevarne situacije. In eh, to pa ni bilo javno objavljeno, zato ker takih stvari ne moremo izkoriščati za eh, eh krepitev javnega mnenja. Na stotine atentatov je bilo preprečenih na ta način. Eh, Strinjam se s poročevalcem eh, v senci gospodom Fosom, da moramo ukrepiti eh, naše agencije ENISO in Europol, da bomo lahko dosegli eh, obveščevalno službo Evropske unije na evropski ravni. Tako bomo lahko bolj uravnoteženo sodelovali z ZDA. Mislim, da je pomembno sporočilo, ki ga pošiljamo državljanom tukaj iz tega parlamenta. Kot je povedala gospa Intveld, smo mi Eh, edini predstavniki evropskih državljanov in to je zelo pomembno. Mislim, da moramo eh, prevzeti odgovornost, moramo eh, ravnati odgovorno. Če pa bi prekinili sporazum SWIFT, potem to ne bi bilo odgovorno, kajti s tem bi koristili teroristom. Mislim, da je poročilo dobro, nekaj zadržkov imam vseeno, ampak v splošnem ga podpiram. Hvala. Najlepša hvala. Gospod. Enčijo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi sam bi želel čestitati kolegu Klodu Morajsu za osnutek poročila. Obenem bi želel pohvaliti to delo, ki je potekalo res v dobrem duhu sodelovanja. Popolnoma se strinjam sklepe in priporočili, ki so v tem besedilu. Obenem mislim, da ko bomo sprejemali to poročilo tudi z ustreznimi predlogi sprememb, mora Evropski parlament poskrbeti tudi za to, da bomo zagotovili boljši demokratični nadzor nad temi dejavnostmi, zato da bomo v prihodnosti preprečevali tak množični nadzor. Na tak način bomo dosegli ravnovesje med bojem proti terorizmu in zlorabo varstva osebnih podatkov. Čisto na kratko mi dovolite, da vam povem anekdoto. Gre za nekaj, kar se je zgodilo v Romuniji, v moji državi. Osebni račun romunskega direktorja za obveševanje dejavnosti je bil tarča piratskega napada. In obveščevalna agencija bi morala Zato prav gotovo izpostaviti bolj učinkovit sistem za zaščito svojega sistema, ne pa sistem za nadzor državljanov. No, zdaj pa predajam znovu besedo gospodu poročevalcu. Prosim vas, da ste čim bolj kratki in jedrnati. V redu Kinga bom čim krajši. Kako kratek ne bom? Zelo, zelo. Iskreno povedano, na začetku sestanka sem povedal, da imamo v državah članicah zelo dobre strokovnjake za varstvo podatkov. Sam imam s tem izkušnje, izkušnje s pravosodjem, z notranjimi zadevami, ne pa toliko z varstvom podatkov. Imamo pa tukaj prav gotovo določene strokovnjake iz držav članic, ki se ukvarjajo z zaupnimi podatki, z varstvom podatkov. Obenem pri tem sodelujejo nekateri drugi strokovnjaki. Sam bom seveda odgovarjal na vprašanja z njihovo podporo. Naj se navežem na nekatere točke, ki so jih omenjali kolegi, nekatere vprašanja. Treze in gospod Pirkar sta govorila o vprašanju zbiranja obveščevalnih podatkov in pa o SWIFT-u. Odkrito lahko povem, da bomo nekatere elemente povezane s tem imeli tudi v tem poročilu, to je osnutek poročila. Imamo nekakšno zapuščino intenzivnega dela in dejavnosti pri vprašanjih kot sta SWIFT in pa varni pristan, številne resolucije, izjave komisije in tako dalje. Prišlo je tudi do političnih razhajanj med našimi skupinami in to bo prav gotovo zapisano tudi v tem poročilu. Bi si pa želel, da kolegi razumejo, da sam dobro razum njihove pomisleke. Ne razumem pa vseh podrobnostih o Swiftu. Seveda smo se odeležili tega pogajanja, vendar si lahko v tem poročilju ogledamo predvsem same obtožbe. Nekateri pa bi se prav gotovo lahko ne strinjali s tem, kaj bomo na koncu imeli v poročilu. Tukaj bo prav gotovo prišlo do določenih nestrinj. Zdaj pa še nekaj o tistih odstavkih, ki govorijo o zunanjih eh, zadevah in zunanjih odnosih. Gospod Salfranka in pa gospod Gomez sta o tem govorila, da boste vložili tudi določene predloge sprememb. To smo slišali med sestanki z poročevalci v senci. Upam, da s temi predloge sprememb ne bomo preusmerili glavne usmeritve tega poročila. Vem, da se ponavadi moramo zahvaliti poročevalcem v sencu. V tem primeru pa so poročevalci v senci pravzaprav bili soavtori tega dokumenta. Šlo je za nekakšen sceni dokument, kateremu smo vsi prispevali. In upam, da ko bomo obravnavali to poročilo, zahvaljujem se tudi sekretarjatu, ki je pri tem sodelovalo. Če si bomo gledali strani 32 in 33. Evropski digitalni HBS korpus, to je nekaj čisto posebnega. In s tem se lahko odzovem tudi na pripombe gospe Ernst. Je Kornelija še z nami? Ne, očitno ljudje že zapušča prostor. Bom posvešil. Uh, kaj se bo zgodilo s tem poročilom, ali bomo to poročilo odložili na police, se bo tam prešilo in tako naprej. No, imamo vzpostavljeno časovnico, ki bo jasno določila, kdaj lahko pride do določenih priporočil in kdaj ne bi nadaljevali z obravnavo tega poročila. Želel bi povedati še naslednje. Kaj se bo zgodilo s tem poročilom, kako bomo to spremljali? To je povezano z dvema zadevama. Kot sem povedal, nisem strokovnjak za varstvo podatkov, tako kot nekateri kolegi. Opazil sem dvoje. Tam, kjer so jasne pristojnosti Evropske unije, ni nobene težave. Na drugih področjih pa ni tako jasno. Pri nadzoru, kjer obstajajo nacionalne pristojnosti, imamo tudi določene moralne zadržke ali pa odgovornosti. Smo iz teh držav članici, naši državljani prav gotovo lahko pravijo, kaj počnemo, kako k temu prispevamo. Imamo pa evropski pristanost pri nekaterih um, zadevah, naprimer pri SWIFT, teti po varnem zatočišču oziroma pristanu. In od nas se pričakuje, da se bomo na vse odzvali. To, kar je dobro pri tem poročilu, je to, da smo si zamislili Evropski digitalni habeas corpus, s čimer bomo naslednjim poslancem, komisiji pa tudi državam članicam posredovali jasno sporočilo, da ne bomo ignorirali spredgleda strani držav članic. Še vedno bomo nadzorovali izvajanje na nacionalni ravni. Ne bomo se pretvarjali, da je to naša pristojnost, bomo pa o tem prav gotovo govorili in sicer formalno v okviru te časovnice. In pri tistih področjih, kjer imamo jasne pristojnosti, SWIFT, varno zatočišče, pa tudi tam, kjer se mnenja razhajajo, bomo govorili o tem. In tam bomo oblikovali tudi jasna priporočila ko bomo sprejemali predloge spremem, pa bo prav gotovo prišel do določenih razlik. Tako bodo vsi razumeli, da smo resni. V ekonomistu sem prebral kolumno Lexington, to je tista, ki jo zapiše korespondent, dopisnik iz Washingtona in ta je omenil, da je Evropski parlament predvsem dober pri tem, da se zgraža in to se mi je zdelo zanimivo. Kolumnist je povedal, da Evropski parlament pravzaprav resno obravnava to zadevo, obenem pa je v isti sapi zatrdil, da smo dobri le za zgražanje. Naj povem to, kar sem povedal že na začetku. Ponosim se na to, da so nekateri poslanci v tem Evropskem parlamentu prevzeli aktivno vlogo, se odpravili v Washington, se odeležili več kot 50 zaslišanj, obravnav in tako dalje. In tudi sami poročevalci v senci so pravili zelo dobro delo. Nikoli nisem videl takega skupnega truda. Res se trudimo izpeljati nekakšen zapleten, nebulozen proces, na koncu katerega bi želeli vse skupaj strniti v nekaj konkretnega. In mislim, da je to poročilo nekaj, kar dobro odraža naše delo. Veseli me, da smo to dosegli na koncu, da tukaj ne gre le za zgražne, ampak za konkretna priporočila, ki bodo potekala po časovnici. In upam, da bodo poslanci videli, da gre res za to, potem, ko bodo vlagali svoje predloge spremembe februara marca bomo to obravnavali na odboru, veselim se tudi že teh predlogov sprememb in upam, da bo delo dobro napredovalo v naslednjih mesecih. Najlepša hvala, Kinga, tudi za tvoje sodelovanje. Hvala, Klod. Datum za predlog sprememb je 20. januar ob 6. zvečer. Najlepša hvala, spoštovani kolegi, za vaše sodelovanje, za sodelovanje tudi v naslednjem obdobju. Zdaj pa še zadnja točka na današnjem dnevnem redu, popovdne. Gre za predstavitev osnutka poročila gospoda Salvador Sedaja i Albarta. Gre za poročilo predstavnega odbora ITRE v imenu Pilara del Castillo Vera, Evropski enotni trg elektronskih komunikacij. Je naslov tega poročila. Gre tudi za vzpostavljanje povezane celine. Tako predajam besedo poročevalcu, gospod besedo je Labar. Hvala. Je. Ja. Imeli smo zelo zanimivo razpravo o poročilu gospoda uh, Morajsa. Tudi sam sem bil v delegaciji odbora Live v Washingtonu in nekaj njihovih dokumentov sem uporabil tudi pri pripravi svojega dokumenta. Uh, pripravljamo se na enotni trg elektronskih komunikacij. Torej, želimo se enotnega trga eh, za elektronske komunikacije, to je prioriteta Evropske unije. Zato pa moramo okrepiti eh, zaupanje potrošnikov eh, v smislu, da se spoštujejo njihovi osebni podatki, njihove pravice in zasebnost. In zato pozdravljam prizadevanja komisije za harmonizacijo pravic končnega uporabnika. Mm, tukaj gre za pravico do zasebnosti komunikacij in varstvo podatkov je ključni element pri krepitvi zaupanja v evropske elektronske komunikacije. Končni uporabniki morajo biti prepričani, da se njihove pravice spoštujejo vedno, kadar uporabljajo elektronske komunikacijske storitve in omrežja, ter da je vsakršno poseganje v te pravice sorazmerno in potrebno za doseganje jasno določenega upravičenega namena. To mnenje se torej osredotoča na tiste vidike predloga, ki bodo verjetno vplivali na pravici do zasebnosti in do varstva osebnih podatkov ter eh, zaupnost komunikacij. Eh, tukaj gre za dele po glavi 3 in 4 predloga komisije. Eh, vsaki ukrepi, ki jih predlog dovoljuje, ter posegajo v pravici do varstva podatkov in zasebnosti končnih uporabnikov, morajo biti pregledni, strogo sorazmerni in omejeni na nujne primere. Namen predlogov spremem je zagotoviti zaupnost komunikaciji, zasebnost, in varstvo osebnih podatkov, da se vzpostavi zaupanje potrošnikov. Veselim se plodne razprave o tem, kako bolje zaščititi pravice uporabnikov v povezani Evropi. Hvala. Uh, Hvala. Uh, na vrsti je komisija, gospod Visaterava. Hvala, zelo kratek bom. Komisija se strinja s poročevalcem, da je zaupnost informacij in komunikacij ter varstvo osebnih podatkov ključnega pomena, da se zgradi zaupanje potrošnikov v enotni trg elektronskih komunikacij. Komisija je pozornost namenjala tem temam, eh, s tem smo se ukvarjali tudi pri predlogu in se strinjamo z razmišljanjem poročevalca mogoče bi imel še nekaj tehničnih komentarjev glede predlogov sprememb. Najprej. Zdi se, da je prišlo do nesporazuma glede upravljanja prometa in glede tega, kaj je potrebno za to. Na ta način smo mi razumeli predloge sprememb. Menimo, da obstaja pričakovanje, da je vedno treba izboljšati inšpekcije pri nadzoru tega prometa in to morda ni jasno zapisano. Zato komisija tudi ni eh, specifično omenjala različnih inšpekcijskih tehnik, ampak smo vzpostavili samo neko osnovno načelo mogoče eh, so zato določeni predlogi sprememb eh, nekako neprimerno ubesedeni, čeprav se strinjamo z njihovim namenom. Še en bolj splošen eh, komentar. Poročevalec se navezuje na različne zakonodajne akte glede varstva podatkov. S tem seveda nimamo težav ampak eh, eh zakonodajo varstvo podatkov je zdaj v procesu pregleda in morda bomo v prihodnosti lahko bolje navajali te zakonodajne akte, ne da bi eh, pri tem eh, naleteli na težave. Hvala. Zanima me, ali bi poročevalec želel še kaj dodati. Da, samo pokomentiral bi vprašanje inšpekcij. V stiku smo z različnimi ljudmi in skupinami in ljudi to skrbi. Mislim pa, da eh, pri predlogu spremembe lahko najdemo boljšo besedite, lahko se dogovorimo s komisijo. Eh, še posebej, če določenih predlogov sprememb komisija ne interpretira na enak način kot jaz. Eh, glede varstva podatkov pa naj povem naslednje. Zelo se zavedamo vseh eh, postopkov in tudi direktive o varstvu podatkov oziroma celotnega svežna. Mm, parlament trenutno razpravlja o tem in da bi to vključili med splošne določbe. Eh, to si želimo, želimo vključiti ta sveženo varstvo podatkov in mislim, da tukaj lahko najdemo skupno stališče. Eh, lahko eh, bi to obravnavali še v odboru ITRE. Hvala. Hvala. Rok za vlaganje predlogov sprememb pa je četrtek 16. januar 2020 ob šestih popovdne, v odboru bomo glasovali 12. ali 13. februarja. Najlepša hvala. Pa še uh, zadnje sporočilo. Naslednja seja odbora Libe bo 13. januarja 2014 v Strasburu. Takrat bo potekalo pomembno glasovanje, zato računamo na vašo prisotnost. Hvala za sodelovanje. Vsem želim lepo popovdne in lep vikend, vidimo pa se spet naslednji teden v Strasburu. Hvala.